stroške dobiti tudi polno nadomestilo, finančno nadomestilo v času starševskega dopusta. Pomembno je, da se tudi moški udeležijo tega procesa eh, in da pomagajo eh, svojim partnerkam. Hvala lepa. S tem zaključujemo to razpravo. O poročilu, o poročilu Stela bomo glasovali v sredo. Že jutri bomo glasovali o poročilu Thompson. Tako, kolege in kolegice. Na vrsti je sedaj skupna razprava o okvirnem sporazumu med parlamentom in komisijo. Gre za dve poročili gospoda Rangla, najprej revizija okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in komisijo in pa eh, prilagoditev poslovnika parlamenta na revidiranje okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in pa Evropsko komisijo. Kot eh, prvi dobi besedo gospod Prčevalec. Gospod Rangel, štiri minute, izvolite. Danke. <coughs> Danke, Frau Vorsitzende. Hvala, gospod predsedujoča. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kar zadeva ti dve točki na dnevnem redu, naj se v imenu odbora za ustavne zadeve javno zahvalim gospod gospe Rodberen, gospodu Svobodi, gospe Wallis in ostalim, ki so sestavljali skupino Evropskega parlamenta, ki se je pogajala za ta sporazum. Moram pa povedati, da smo zelo konstruktivno sodelovali s predsednikom komisije, tudi s komisarjem Ševčovičem in z njegovim kabinetom. Mislim, da smo opravili zelo dobro delo. Gre za zgodovinski sporazum in to je pravzaprav prvi okvirni sporazum, ki smo ga sprejeli, odkar je začela veljati Lizbonska pogodba. To je prvi okvirni sporazum, ki temelji na specifični pravni podlagi, ki je zapisana v tej pogodbi. V mislih imam člen 295 pogodbe o delovanju Evropske unije. Kar zadeva odnose med Evropskim parlamentom in komisijo, lahko povem, da so dobri, da smo na koncu dosegli kompromis, vzpostavili ravnotežje med obema institucijama. Prav tako smo se ustrezno dogovorili o obeh vlogah. Tudi obe pogajalski skupini ste imeli zelo pozitivne izkušnje. V okvirnem sporazumu smo natančno opredelili nova, nove pristojnosti in nove naloge in uloge, ki nam pripadajo na podlagi Lizbonske pogodbe. To velja tako za zakonodajni postopek, kot za samo načrtovanje. Dva zelo enostavna primera, če vam smem podati. Kar zadeva delovni program komisije, Evropski parlament lahko sodeluje pri vseh tistih vprašanjih, ki so povezane z mehko zakonodajo, z nezavezujočo zakonodajo za tista področja, za katera je pristojen Evropski parlament. Drugi zelo pomemben vidik pa se nanaša na krepitev nadzorne funkcije Evropskega parlamenta. Pa naj si gre za bolj natančno opredeljevanje uloge komisarjev ali predsednika komisije ali pa, ko želimo bolj natančno opredeliti tudi vlogo Evropskega parlamenta pri vprašanjih, ki so povezana s plačili in ostalimi vprašanji, ki so povezani s komisarji. Poleg tega pa lahko spremljamo tudi mednarodna pogajanja. Na vseh teh področjih je parlament pridobil veliko več pristojnosti zaradi izbonske pogodbe. Te pristojnosti so nam tudi priznali. Poleg tega imamo kot Evropski parlament dostop tudi do zaupnih in tajnih informacij. Poleg tega pa bo od zdaj naprej potekala veliko boljša izmenjava informacij med vodilnimi v parlamentu in vodilnimi v komisiji. Od slej naprej bo komisar, ki je zadolžen za ustavne zadeve, lahko posredoval vse zadevne dokumente tudi konferenci predsednikov. Tako da gre tu resnično za izmenjavo med kolegijem komisije oziroma komisarjev, med konferenco predsednikov in tako naprej. Mnenja se bodo torej izmenjevala. Tudi funkcija komisije znotraj parlamenta se je okrepila, predvsem v okviru časa za vprašanja ne samo predsedniku komisije, temveč tudi ostalim komisarjem. V celoti spoštujemo Lizbonsko pogodbo in ravnotežje moči, ki je tam zapisano. Spoštujemo tudi ločitev pristojnosti. Na podlagi vsega tega pa smo sprejeli sporazum, ki natančno opredeljuje Lizbonsko pogodbo in omogoča, da jo lažje izvajamo. Petition. Hvala, sedaj pa v imenu komisije, gospod komisar Ševčevič. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovane članice in člani parlamenta. V veliko veselje mi je, da danes lahko sodelujem v tej razpravi o revidiranem okvirnem sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in komisijo. Zadovoljen sem tudi z rezolucijo, bos, o kateri boste glasovali v sredo. Vi zahtevate od parlamenta, da podpreta okvirni sporazum. S tem se bo zaključil proces, ki se je začel pred približno enim letom, ko je začela veljati Lizbonska pogodba. Zato bi se tokrat rad iskreno zahvalil gospodu Leneju in celotni delovni skupini gospe Wallis gospe Rodperent, gospe Harms, gospodu Svobodi in seveda našemu poročevalcu, gospodu Rangelu. Mislim, da smo izvrstno sodelovali, da smo intenzivno sodelovali, tudi naše razprave so bile iskrene in zelo konstruktivne. Jasno je, da ima parlament vse večje pristojnosti in tudi večjo moč. To vse vpliva tudi na naš delovni odnos, ki smo ga spostavili med institucijami. 9. februarja letos je Evropski parlament sprejel resolucijo, v zvezi s tem tudi predsednik Baroso je isti dan podal svojo izjavo o tem. Zelo pomembno je, da bo revidiran okvirni sporazum od sedaj naprej urejal vzajemne odnose, pomagal pa nam bo tudi pri urejanju vsakodnevnih odnosih. Leta 2005 smo sprejeli prvi tak sporazum. In če pogledamo nazaj, vidimo, da je ta instrument bistveno prispeval k izboljšanim odnosom med našima institucijama. To učinkovito sodelovanje je pripomoglo tudi pri pogajanjih o revidiranem sporazumu, ki so se začela marca. Mislim, da smo lahko z rezultatom vsi zadovoljni. Tako kot poročevalec Rangel sem tudi sam mnenja, da je ta revizija pomemben dosežek, ki bo še dodatno poglobil odnose med institucijama, poleg tega pa bo omogočil, da se izvajajo tudi nove pristojnosti Evropskega parlamenta, ki mu jih podeljuje Lizbonska pogodba. Mislim, da bomo v praksi vse institucije tudi bolje sodelovali. Naj spostavim tiste točke, kjer smo resnično dosegli sporazum. V tem sporazumu smo opredelili pravila in časovni okvir za delovanje. Parlament bo lahko prispeval tudi k pripravljalnemu delu komisije, ko bo naprimer oblikovala programe Unije. Poleg tega v sporazumu zelo natančno opredeljujemo, kako bo komisija obveščala parlament o pogajanjih in o sklenjenih mednarodnih sporazumih. Določa tudi pravila za posredovanje zaupnih informacij parlamentu omenjajo se tudi mednarodni standardi, s tem se mi zdi bomo izboljšali tudi obveščenost parlamenta v zvezi s tem, kako poteka mednarodna pogajanja. Poleg tega postavlja ta sporazum tudi pravila v zvezi s posredovanjem informacij v zvezi s strokovnimi delovnimi skupinami, ki delujejo v komisiji. S tem se bo, po mojem mnenju, izboljšal tudi dialog in sodelovanje pri načrtovanju delovnega programa, pri načrtovanju prisotnosti komisarjev v parlamentu. Ta sporazum še ni začel veljati, ampak vseeno bi rad izpostavil nekaj točk, ki so pomembne tudi pri pripravljanju delovnega programa komisije za 2011. 7. septembra je predsednik Baroso v izjavi o stanju v Uniji rekel, da bo konferenca predsednikov obveščena tudi o napredku pri pripravi delovnega programa komisije. 7.10. so prav tako govorili o tem in v sredo se bo predsednik komisije še enkrat srečal s parlamentom. S tem se bo okrepil politični dialog med obema institucijama. Lahko rečem, da smo opredelili pravi instrument tudi v tem okvirnem sporazumu. Spoštovane članice in člani parlamenta, pogajanja za revideran sporazum so bila zelo dolga, obe strani sta si morali močno prizadevati za to, da smo na koncu sprejeli besedilo, ki ustreza vsem interesom skupnost, skupnih interesov in tudi pomislekom. Lizbonska pogodba uvaja tudi programiranje dela v Uniji. Morali bi povabiti tudi svet, vendar se svet ni želel vključiti v pogajanje o revidiranem sporazumu. Zato smo se odločili, da se ne bomo sami vnaprej dogovarjali o tistih vprašanjih, o katerih se moramo dogovoriti s svetom. Pogajalci z obeh strani so si iskreno prizadevali za to, da so ohrani ravnoteže institucij, kot ga opredeljuje pogodba. Poleg tega smo se zauzeli tudi za zvesto sodelovanje. To je vse omenjeno v sporazumu. Vendar je komisija tudi prepričana, da je besedilo, ki smo ga le s težavo izpogajali takšno, da bo prestal tudi pravno preverjanje in odraža interese obeh institucij. Nekateri so rekli, da gremo s tem okvirnim sporazumom predaleč, da bo pri določenih delih izvajanja tega sporazuma lahko kdo vse skupaj postavil pod vprašaj in izpodbijal na sodišču. Komisija meni, da predlog resolucije za sprejetje okvirnega sporazuma uradno predstavlja tudi tolmačenje parlamenta tega besedila. Seveda smo se o razlagi tega sporazuma pogovarjali predvsem pri tistih bolj občutljivih vprašanjih, naprimer, ko gre za ulogo Evropskega parlamenta pri sklepanju mednarodnih sporazumov, ko gre za sodelovanje članov parlamenta pri delovnih skupinah in tako naprej. V odboru za ustavne zadeve ste se pogovarjali o teh vprašanjih in komisiji ste rekli, da ste pripravljeni tudi uradno spostaviti nasprotovanja parlamenta v zvezi s tem. Spraševali ste se tudi, ali ima okvirni sporozum sploh pravno veljavo. Zato je komisija tudi sprejela razlago parlamenta. Spoštovane članice in člani, komisija bo trdno stala za vsem tistim, kar je sprejela v sporazumu in držali se bomo od tistega, kar smo v besedilo zapisali. Naj zelo jasno povem, da komisijo ne bodo zavezovale nobene enostranske razlage tega okvirnega sporazuma. Besedilo okvirnega sporazuma je bilo predmet pogajanj in mislim, da nam končna različica daje možnost, da se pogajamo o skupnih interesih parlamenta in komisije, ne da bi pri tem zlorabili interese drugih institucij. Zato bomo v praksi izvajali to posebno partnerstvo med našima dvema institucijama, istočasno pa bomo seveda sodelovali z vsemi institucijami. Veselim se že podpisa tega sporazuma in tudi učinkovitega izvajanja po podpisu. Hvala. Hvala, gospod Ševčovič. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin, najprej za Evropsko ljudsko stranko, gospod Mendes de Vigo za tri minute. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred 18 leti sem postal član Evropskega parlamenta. Takrat je bil parlament samo posvetovalni organ in imel nobenih moči. V zadnjih 18 letih pa smo videli, da je parlament postal sozakonodajalec, nič več ne opravlja samo posvetovalne vloge. Tudi naš kolega je že omenil ta proces. V sredo bomo torej glasovali o resoluciji, s katero bomo dokončno potrdili tudi pogajanja med komisijo in parlamentom o okvirnem sporazumu. Vsakič, ko svoji družini povem, da grem v Evropski parlament, da sodelujem v razpravi, ki jo posluša tudi komisija, moramo vse skupaj zelo natančno pojasniti, kajti taka oblika razprave na nacionalni ravni ne obstaja. Ne razumajo, zakaj bi morali skleniti poseben sporazum med komisijo in parlamentom, ko gre za dosledno izvajanje Lizbonske pogodbe. Gospod Rangel in gospod Ševčevic sta že izpostavila, da želimo s tem okvirnim sporazumom razrešiti vse tiste ovire, ki se pojavljajo na zakonodajnem področju, na področju parlamentarnega nadzora, na področju kodeksa ravnanja, ki bi se lahko pojavile v praksi. Vendar se mi zdi, da je ta okvirni sporazum dober. Evropska demokracija je soglasna demokracija in to je dobra mešanica. Gre za soglasno demokracijo, ki je drugačna od demokracij, ki vladajo na nacionalni ravni. Pri nas skušamo najti rešitve za vse tiste težave, ki bi se otegnile pojaviti. Okvirni sporazum je pravzaprav instrument, s katerim se želimo izogniti morebitnim težavam v prihodnosti. Na voljo imamo tudi novo Lizbonsko pogodbo, zato je popolnoma logično, da smo morali ta okvirni sporazum spremeniti. Paolo Rangel je vodil delo, ki smo ga opravili, sodelovala je tudi Evropska komisija, kot rečeno, in v tem sporazumu je vse zelo jasno napisano. Lahko pa bi se nekdo v nacionalnem parlamentu vprašal, ali morda nismo sveta spravili v neugoden položaj. Moram reči, da mi zelo dobro sodelujemo tudi s svetom ministrov, da smo enakopravni so za zakonodajalci, da ne želimo pridobiti samo manjših prednosti, ampak si želimo predvsem sprejeti učinkovit sporazum. Vi ste kot komisar seveda zgrabili bika za roge in mislim, da bi morali kot Evropski parlament skladno z Lizbonsko pogodbo imeti tudi besedo pri sklepanju mednarodnih sporazumov. Parlament ne bi smel dati samo svojega soglasja, temveč bi moral tudi sodelovati pri pogajanjih o mednarodnih sporazumih. Vemo, kaj se je zgodilo na zadnje pri tovrstnih pogajanjih. Tako da mislim, da je to začetek lepega prijateljstva. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za skupino SD strinjam se s tem, kar so povedali vsi predhodni govorniki. Obstajajo določene tehnične težave, vendar se mi zdi, da vseeno, ko govorimo o tem okvirnem sporazumu, govorimo o nečem zelo pomembnem. Mislim, da bi morali na ta sporazum gledati kot na uredbo, ki smo jo sprejeli pred nekaj meseci, potem, ko je že začela veljati Lizbonska pogodba. Ta okvirni sporazum skupaj z novo uredbo predstavlja temelj za novo demokratično arhitekturo v Evropi. Evropski parlament bo od sedaj naprej igral novo vlogo, prav zaradi Lizbonske pogodbe. Mi bomo enakopraven so zakonodajalec tako da na podlagi okvirnega sporazuma in uredbe parlament pridobiva novo razumno ulogo. Kot je že bilo rečeno, zelo pomembno se je zavedati, da bo moral parlament od slej naprej vstopiti v dialog s komisijo in tudi s svetom, da bomo morali iskati ustrezne rešitve, tudi ko gre za zakonodajne akte. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da smo v okvirnem sporazumu predelili tudi nadzorno funkcijo Evropskega parlamenta nad komisijo. Komisar Ševčevič, mislim, da bi morali vzpostaviti ustrezne mehanizme, na podlagi katerih bo komisija prisotna v Evropskem parlamentu, tako da bi vsi komisarji lahko uživo odgovarjali na vprašanja poslank in poslancev. Kar pa zadeva razlago, ki ste jo sami podali v zvezi z odstavki 7 in 8, naj povem, da vas razumem. Parlament v pogajanjih res ni morda in strikto sensu upravičen do aktivne vloge, vendar bi morali vseeno se ozreti v prihodnost, ko bo tudi Evropski parlament verjetno moral sodelovati pri mednarodnih pogajanjih. Hvala. Sedaj pa za skupino Alde, gospod Daf, dve minuti. Um, le, uh... Z velikim zanimanjem smo poslušali komisarja Ševčoviča. In iz, izgledalo je, kot da ga bolj zanima mesto sveta kot parlamenta. Vidim, da svet danes tu ni zastopan. Če bi bil svet resnično zainteresiran za sodelovanje, za to, da bi bil tudi med podpisnici tega okvirnega sporazuma, bi bil verjetno tukaj. Kot parlament vemo, da z začetkom Lizbonske pogodbe oziroma z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe moramo svoja nova pooblastila eh, izvajati odgovorno in v okviru diskrecijske svobode, ki jo imamo. Ravno tako želimo okrepiti moč Evropske unije v mednarodnih pogajanjih To pa je mogoče narediti, če bo komisija imela eh, ustrezno podporo. Naj podarim, da mora predsednik Barozo še naprej delati na kodeksu ravnanja komisarjev zlasti na tistem delu, ki se nanaša na finančne izjave oziroma na fina, eh, izjave o njihovem finančnem stanju. Eh, in eh, eh slišali smo za nekatere slabosti na tem področju. Hvala, sedaj pa za Evropske konzervativce in reformiste, gospod Črnecki, za eno minuto. Naš hispanski. Hvala lepa naš španski prijatelj, gospod De Vigo, je rekel, da svoji družini le težko zna razložiti te zelo specifične pravne odnose med eh, dvema institucijama Evropske unije. Mogoče je on bolj potrpežljiv kot jaz, kajti jaz niti ne poskušam začeti razgovora o teh stvarih s svojo družino. To je dosti preveč zapleteno. Kajti Lizbonska pogodba se je izkazala kot eh, nekdo, ki pride za, na zmenek ki, in ga prej niste še poznali. In šele sedaj specificiramo pristojnosti institucij Evropske unije. Meni se zdi to dokaj pozno, ampak bolje pozno kot pozneje. Ne govorimo v izrazih prijazla, prijateljstva govorimo raje o zelo natančno določenih odnosih med institucijama. To je dosti bolj. Hvala, sedaj pa Evropa svobode in demokracije. Govoril bo Morton Messenschmidt za minuto in pol. Eh, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi želel izkoristiti priložnost, da bi se gospodu Roželu zahvalil za odlično pripravljeno poročilo, zlasti v zvezi z določenimi konkretnimi deli poročila. Če bomo dosegli napredek v zvezi z eh, obveščenostjo se strani komisije, če bomo dosegli napredek pri zagotavljanju večje možnosti za eh, pregled z naše strani eh, zakonodajnega postopka, to bo potem velik korak naprej. Je pa eno področje, ki je zelo pomembno, to je pa zunanja politika, skupna zunanja politika. To Lizbonsko pogodbo sicer podpiram pod pogojem, da ne bomo prenašali soverenosti na Evropsko unijo. Sedaj je jasno, da imamo nove pristojnosti in eh, med te nove pristojnosti spada tudi zunanja politika. In to je eh, v bistvu eh, razočaranje, saj je bilo kar nekaj držav, ki so glasovali proti Lizbonski pogodbi na prvem referendumu. Sedaj eh, bosta v glavnem odločala komisija in parlament in to je obžalovanja vredno. Za najpovedna poslanca, gospod Brunč. Ne bom podlegel uh, izkušnji, da bi kar avtomatično uh, zavrnil kakršenkoli sporazum. Tudi tega ne. Poskušal ga bomo oceniti glede na to, kaj prinaša oziroma kakšne so njegove slabosti. Uh, napačno bi bilo zanikati določe, eh, določen napredek, ki je bil dosežen v odnosih med parlamentom in komisijo. Komisija mora sedaj eh, bolj upoštevati eh, parlament, potem je tu še vprašanje visoke predstavnice in vključevanje v mednarodna pogajanja. Pa še veliko drugega. Enako sveta se parlamentom mora pripeljati do zmanjšanja pristojnosti sveta ki dokaj slabo, eh, vsaj v primeru moje države, predstavlja interese držav članic. Eh, eh, pristojnosti parlamenta se izvajajo neproporcionalno zaradi velikih političnih skupin, kajti ti imajo dosti več moči kot pa nepovezani. To, kar je povezano z mednarodnimi pogajanjami, je bilo vključeno tudi v sporazum iz leta 2005 niso nam povedali, kdo je bil tisti, ki eh, nadzira prenos finančnih podatkov v ZDA. In ko so eh, se, predstavniki od, eh, odbora Libe vprašali, zakaj ta eh, skrivnostnost, eh, pa na ta odgovor niso dobili vprašanja. Hvala, sedaj pa preostali govorniki. Na vrsti je gospod Čakolino za dve minuti. Grazie, signora Presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam bi rad čestital pogajalcem za dosežen pozitiven rezultat in mislim, da v relativno kratkem času. Gre za konkretni dokaz tega medinstitucionalnega dialoga. Ta konkretni rezultat je seveda okvirni sporazum, ki ga lahko odobrimo v sredo in takoj zatem tudi ratificiramo. Mislim, da bo ta okvirni sporazum Evropskemu parlamentu dokončno podelil okrepljeno vlogo, ki jo nalaga tudi Lizbonska pogodba. Mislim, da gredo v tej smeri tudi vsa prizadevanja pogajalcev. Nobenega dvoma ni, da parlament zaupa komisiji. Je pa res, da da mora parlament komisijo stalno spremljati. Spremljati mora dejavnosti komisije, spremljati mora začrtane programe in vse sporazume, ki jih bo komisija sklenila. Poleg tega morajo komisarji posredovati vse informacije, tudi tiste iz zaupnih dokumentov. Ne strinjam pa se s tistimi spremembami, ki gredo po mojem mnenju v nasprotno smer od želene. Mislim, da bi morali biti dosledni in spoštovati tisto, kar je navedeno v sprejetem besedilu. Prepričan sem, da bomo preko tega okvirnega sporazuma zagotovili boljše sprejemanje zakonodaje in da bomo imeli kot parlament tudi večji vpliv na posamezne zakonodajne projekte. Istočasno se bo okrepila tudi vloga nacionalnih parlamentov, ki se pogosto sprašujejo, o dejavnostih na evropski ravni. Poleg tega bomo nadzirali tudi dejavnosti agencij in prepričan sem, da je bistvo politike tudi v tem, da komisija zagotovi Evropskemu parlamentu vse tisto, kar parlament potrebuje. Upam, da komisija tega sporazuma, ko bo enkrat sklene, ne bo preč birokratsko izvajala. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Gurmaj za minuto in pol. Spoštovana predsedojoča, komisar, kolegi, vesela sem, da ta novi okvirni sporazum predstavlja precejšno izboljšanje in pa poglobitev odnosov s komisijo in pa odraža tudi eh, posebno partnerstvo ter nova pooblastila iz izvozne pogodbe. Eh, E, to je tudi rezultat odličnega dela delovne skupine. Ta e, okvirni sporazum e, prinaša praktične rešitve in s tem tudi bivšene izboljšave v zvezi z obveznostjo obveščanja in pa tudi v zvezi z obveznostjo prisotnosti komisije v parlamente. Meni se zdi, da mora parlament sodelovati v mednarodnih pogajih. To se mi zdi velik korak naprej, tako bo mogoče zagotoviti bolj predvedljive postopke. Po moje je en najpomembnejših eh, elementov eh, spremljanje zakonodajnih postopkov. In eh, pozdravljam to besedilo, ravno tako se mi zdi, da je dobro zagotoviti nadzor nad vsako zahtevo po novem zakonodajnem aktu po treh mesecih in upam, da bo eh, predlog tudi vključen v naslednje programsko leto. Če pa eh, komisija ne bo delala v skladu s temi deložbami, mora parlamentu zagotoviti zakaj. Upam, da bomo tudi obravnavali uspešnost vprašanja zahteve državljanov. Upam, da bo plenarno zasedanje ravnalo v skladu z eh, smernicami delovne skupine, ki se je s tem ukvarjala. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa gospod Kolman za eno minuto. Framework. Gospa predsednika, ta okvirni sporazum o odnosih med komisijo in našo hišo, eh, ki je posledica Lizbonske pogodbe, pravi naj bi eh, proces postal sedaj bolj demokratičen. To je samo eh, iluzija demokracije, ki jo v bistvu ni. Lizbonska pogodba nima nobene moralne avtoritete v Združenem eh, eh, kraljestvu. Naši ljudje so, naši vladajoči, ogoljufali. Tako imenovane spremembe v tem sporazumu ne bodo nič zmanjšale pooblastila neizvoljene in nelegitimne komisije. In eh, delo se bo nadaljevalo tako, kot je to vedno bilo, za zaprtimi vrati. In priporoč, priporoč, priporočam, da glasujemo proti temu predlogu, kajti mi ne priznavamo Lizbonske pogodbe in ne bomo priznali Lizbonske pogodbe, razen če ne bo predložena uh, v uh, odločanje britanskim ljudem, kajti še, samo to je demokracija. Danke, Frankfurt. Gospa Flašikova Benova, hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh, sem nesmirni rada, da že na dnešnji izhod. Najlepša hvala in sredno zadovoljna sem, da bomo danes lahko razpravljali o revidirane sporazumo med Evropsko, pa, eh, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Eh, sedaj ima Evropski parlament po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe močnejši položaj. Eh, zlasti želim podariti odnos med komisijo in delovno skupino, ki se je s tem ukvarjala. In sedaj se zahvaljujem tudi predsedojočemu komisije za osebno angažiranost v tem postopku. Sedaj bo cel uh, postopek dosti demokratični. Mi smo neposredno izvoljeni in kot taki bomo vključeni v izboljšave evropske zakonodaje in bomo tudi izvajali nadzor nad komisijo. Komisija nam bo morala poročati o konkretnih ukrepih v zvezi z vsakim zaprosilom za nov zakonodajni akt. Ravno tako nas bodo morali Eh, prositi za potrdilo sprememb kodeksa ravnanja. Pripričani smo, da bo sedaj parlament bolje in bolj transparentno obveščen o eh, pripravljajočih se mednarodnih pogodbah. Kar nekaj ukrepov je vključenih v ta revitirani okvirni sporazum in prepričana sem, da bo to pripeljalo do boljšega sodelovanja med institucijami in pa do skladne uporabe Lizbonske pogodbe. Dovolite mi, da podarim še eno ključno področje. Gre za pomemben okrep, ki bo zagotovil tesno sodelovanje med Evropskim parlamentom in državljani. Ja, Hvala lepa, naslednji gospod Svoboda. Hvala lepa, zahvaljujem se kolegu Oranželu za sporočilu in pa komisarju Ševčoviču za pogajanja, ki smo jih vodili. Ni bil enostaven partner, ampak pravičen partner. Mislim, da smo dosegli dobre rezultate. Konkreten rezultat je seveda osnova za naše nadaljno sodelovanje in pa za interpretacijo, ki jo je podal gospod Tranžil. Ta je morda nekatir, nekako obširna, ampak vseeno ima pred očmi cilje. Eh, sedaj eh, ne gre zgolj za to, da spodbujamo preglednost med eh, svetom in parlamentom, ampak tudi v primeru sveta. Prepričati je potrebno svet, da če sodelujemo, to ne pomeni, da to gre na stroške sveta. Svet se včasih obnaša kot otrok in vzameš igračko in potem jamra in se pritožuje. Namesto, da je užaljen, bi moral svet prav tako sodelovati z nami, tako da bi za državljane in državljanke naredili najboljše. Če želimo biti močni, na zunaj, če želimo skupaj voditi našo zunanjo politiko, trgovinsko politiko in tako naprej, potem bi bilo najboljše, da stopimo skupaj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Arif za eno minuto. Gospa predsedojoča, kolegice in kolegi, Lizbonska pogodba krepi pooblastila parlamenta, ampak malo nas pozna radikalne spremembe, ki jih prinaša zlasti na področju komercialne politike. Zahvaljujoč tej pogodbi bo parlament ratificiral vse mednarne trgovske sporazume. O tem se veliko govori. E, potekajo razprave o akti, o sporazumu z Korejo, ampak nekateri bi želeli še dlje, kot e, omogoča e, pogodba stališča nekaterih sem sicer slišal, ampak moje sporočilo je naslednje. Če mora parlament potrditi vse te sporazume, mora biti vključen od začetka procesa. Zato so otopične nekatere eh, eh, kritike, kajti eh, od samega začetka bomo vključeni v vsa pogajanja. Zato pozivam komisijo in svet, da spoštuje ta demokratični duh in pozivam tudi kolege, kajti mi imamo še, eh, še vedno nekaj težav, eh, skratka, da uporabimo vse svoje pravice. Milana. Hvala lepa, ste pa vsud. Milana za eno minuto. Vizione dell'accordo. Hvala lepa. Revizija okvirnega sporazuma med parlamentom in komisijo predstavlja temelje za boljše sodelovanje med obima institucijama. Veliko napredka smo dosegli pri parlamentarnem nadzoru, pri zakonodajnem postopku, pri obveznosti, da se posredujejo informacije. Tisto, kar bi morali po mojem mnenju najbolj izpostaviti, pa je dosežek, ki smo ga dosegli pri, pri krepitvi vloge Evropskega parlamenta na področju mednarodnih odnosov. Upam, da nihče ne bo postavil vprašaj pravice Evropskega parlamenta, da pošlje svoje opazovalce na pogajanja o mednarodnih sporazumih. Pri bilateralnih sporazumih, pri ribiških sporazumih, naprimer, bi morali sodelovati tudi evropski poslanci. Zlasti, če gre za tista področja, pri katerih bo moral tudi Evropski parlament na koncu dati svoje soglasje. V mislih imam predvsem tiste dvostranske sporazume, ki jih že po načelu samem ni možno spreminjati. Tako da ne bomo res samo potrjevali, ampak sodelovali. Hvala. Hvala, sedaj pa na vrsti postopek CatchDI. Prva dobi besedo gospa Rojtova za eno minuto. Děkuji, paní předsedkyně. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo sem prepričana, da je za prihodnost potrebno čim bolj demokratično sprejemanje odločitev in tu je bistvenega pomena vloga Evropske parlamenta. Ta novi sporazum eh, krepi pristojnosti parlamenta in vesela sem, da bo ta sporazum omogočal, da bomo imeli več presoj eh, Eh, vplivov, da bomo bolje vedeli, kaj zahteva Evropski parlament, da bodo tudi drugi to bolje vedeli in eh, poslanci morajo imeti več svobode pri eh, dostopu do dokumentov in ne sme se zgoditi, da bi bilo njihovo mnenje samo formalno, imeti moramo tudi čisto formalne informacije, tako da bomo lahko v pogajah resnično vplivali na potek leh teh v prihodnje mora ta svet in komisija dosti bolje sodelovati z Evropskim parlamentom. Minuta. Gospod Paška, za eno minuto. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený... Najlepšia chvála, gospa predsedajúca, gospod komisár. Lisbonská pogodba je obema institúciami prinesla nové odgovornosti in dobro je, da manj kot eno leto po začetku veljavnosti pogodbe že govorimo o eh, spremenjenem okvirnem sporazumu in da skušamo ugotoviti, kako bolje sodelovati. Sporazum v skupnih postopkih bo omogočil, da bomo preprečili nesporazume in bolj učinkovito sprejemali odločitve kajti EU sloni na dogovoru med državami članicami. Države članice so delegirane nekatere svoje pristojnosti na parlament in komisijo in zato Lizbonska pogodba prinaša določene eh, odgovornosti tudi v zvezi s sodelovanjem z nacionalnimi parlamenti. In eh, ravno na tem področju moramo bolje opredeliti svoje sodelovanje. To prosim komisijo upoštevajte. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Obermajer za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Parlament in svet sta zakonodajalca in sta bodi si posredno ali neposredno demokratični telesi. Vendar pa je tukaj komisija, ki ni neko demokratično zvoljen telo, še naprej edini organ, ki podaja zakonodajne predloge. In to kljub eh, Lizbonski pogodbi. Zato se mi zdi, da tukaj obstaja še veliki primankljaji. Če želi parlament resno imati svojo pravico do pobude, mora biti tudi pravica obveščevanja biti razširjena. Z ovim inštrumentom pobude državljanom bi moral parlament kot zastopnik državljanov kar se da hitro biti vključen v zakonodajni proces. Kar se tiče mednarodnih odnosih, bi moral biti okrepljen eh, proces sodelovanja med eh, komisijo in pa parlamentom. Saj ne sme komisija eh, nad birokratski in pa državljano odalen način tukaj edina sprejemati odločitev. Hvala lepa za vas, gospa Basesko, za eno minuto. Novi eh, sporazum bo bistveno izboljšal odnose med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo v obdobju 2010-2015 revizija pravne podlage tega sodelovanja prihaja pravočasno šele kratek čas po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Nova pravila natančno določajo politične odgovornosti obeh institucij in krepijo pristojnosti Evropskega parlamenta, eh, pristojnosti, ki jih je leta nedavno dobil v postopku odločanja. Ker zadeva načelo enakega obravnavanja, bo parlament imel iste pravice kot svet v zvezi z dostopom do eh, zakonodajnih in proračunskih dokumentov. In eh, vidno vlogo bo parlament igral tudi pri pripravi letnega programa dela Evropske unije in na ta način bodo državljani bolj vključeni v izvajanje prioritete EU. Hvala lepa. Kot zadnja v poslopku HDI pa gospa Morvaj za eno minuto. E, bibliai bölcsesség, hogy e, jó. Hvala lepa. Biblijska modrost je, da dobra drevesa prinesejo dobre plodove in slaba drevesa slabe plodove. Lizbonska pogodba je bila sprejeta pod diktatorskimi pogoji in zato ne more imeti demokratičnih posledicah bila je diktatorska, protidemokratična, v nam je bila praktično usiljena nacionalnim državam, bila usiljena tudi moji državi, je, bil usil, je bila usiljena ta pogodba. In dogaja se, da se za hrbtom ljudi, torej mimo ljudi, sprejema odločitve in ljudje nimajo pravice, da bi karkoli uh, vplivali na te odločitve. To uh, Lizbonska pogodba je za Mačarsko praktično neveljavna, saj se javnosti ni poprašalo o tem, ali želi to pogodbo ali ne, prav tako se ni posvetovalo z organizacijami. Ta pogodba je bila sprejeta na ta način, da ljudje sploh niso vedeli, kakšna je vsebina te pogodbe. Toliko o tem, kar, tiče, kar se tiče demokrat, demokratičnosti te diktatorske pogodbe. Hvala lepa, sedaj pa gospod komisar Šivčevič. Hvala, hvala. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem govornikom, zlasti tistim, ki so izrazili podporo okvirnemu sporazumu. Sam mislim, da je to pomemben priročnik, ki kaže na to, kako bomo v prihodnosti bolje sodelovali. Še enkrat bi želel povdariti moje, mojo hvaležnost delovni skupini ter ekipi Evropskega parlamenta. Veliko časa smo preživeli skupaj, imeli smo 11 krogov intenzivnih pogajanj eh, in mislim, da se je to spračalo in da lahko danes eh, slavimo odlično, odličen sporazum. Seveda sem prisluhnil pripombam spoštovanih poslancev in pa prisluhnil sem njihovim vprašanjem, tudi tistim, ki odražajo skrb glede doseženega dogovora. Zato bi želel najprej povdariti, da je to za komisijo pomembno načelo. Uh, torej, da želimo vzpostaviti uspešno prakso sodelovanja med institucijami. Revidirani okvir ne bo eh, zmanjšal števila teh dobrih praks. Pričakujem, da bomo v realnosti s pomočjo okvirnega sporazuma ta sporazum privedel do eh, še nadaljnih izboljšav. Sedaj, ko sem to povedal, pa se vse strani strinjajo s tem, da bodo obstajale težave glede tolmačenja, prav tako pa je potrebno revidirati okvirni sporazum na kar se da konstruktiven način in lahko vam zagotovim, da je komisija temu zavezana. Spoštovani poslanci, pripričan sem, da bo praksa pokazala, da se številne skrbi, ki ste jih nekateri izrazili, ne bodo uresničile. Prav tako pa bodo vaša pričakovanja ponekod eh, prisegla eh, eh, oziroma ne bodo uslišana. Eh, in kar se tiče moje izjave o kodeksu ravnanja, naj vam potrdim, da bo komisija kmalo podala predlog za revidirani kodeks ravnanja v skladu z okvirnim sporazumom, bo seveda zaprosila tudi mnenje, eh, za mnenje parlamenta, kakor je bilo tudi govoreno tekom pogajanj. Naj ob zaključku povdarim, da če bomo naleteli na kakršnikoli problem, bomo ponovno se usedli za pogalsko mizo in skupaj poiskali rešitve. Predvideli smo pregled revidiranega sporazuma ob koncu leta 2011 eh, in takrat bomo lahko popravili, more biti ne, napake. Zato se resnično uh, v tem duhu veselim eh, sodelovanja z vami na osnovi tega kvornega sporazuma in pričakujem, da boste v sredo podprli sporazum. Upam in verjamem, da bo to pozitivno vzdušje prevladalo, tudi ko gre za odnose med vsemi institucijami Evropske unije. Uh, To je to, kar državljani od nas pričakujejo in zato jim moramo to tudi nuditi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa dajemo besedo še enkrat eh, poročevalcu. Eh, gospod Rangel, izvolite za dve minuti. Eh, eu queria terminar com base naquilo que foi aqui discutido ao longo deste. Hvala lepa. Um, Oprl se bom na to, kar je bilo povedano tekom razprave, lahko ugotavljam naslednje. Eden izmed glavnih ciljev tega okvirnega sporazuma je ta, da bi v našem zakonodajnem delu in pa pri sprejemanju proračuna bila parlament in svet enakovredna. Torej, um, usporedno bi se morala ukvarjati s temi dogovori. Potrebno je spoštovati razmerje moči, ki ga je spostavila Lizbonska pogodba, potrebno je spoštovati načelo delitve moči, tako da bo lahko parlament bolje uresničil svoje pristojnosti. Ne glede na proračunsko in pa zakonodajno delo, pa moramo krepiti tudi eh, parlamentarni nadzor. Okvirni sporazum to omogoča in to bo imelo pozitivne posledice za obe institucije, pa tudi za svet. Kaj ti? Sedaj bomo imeli jasno osnovo, jasno stališče glede tega, kako bi naj bili urejeni odnosi med parlamentom in pa komisijo in to upoštevajoč napredek eh, iz Lizbonske pogodbe. Eh, čeprav eh, morda svet kritizira ta okvirni sporazum, je dejstvo, da bo svet eh, s časoma spoznal, da je to nekaj pozitivnega za vse institucije. Dobili bomo sporazum, ki bo zajel vse institucije in to bo v korist naših državljanov. Državljani bodo lahko na ta način izrazili svoje stališče v duhu Lizbonske pogodbe. Zahvaljujem se tudi komisarju za sodelovanje v razpravi. Hvala lepa. O poročili bomo glasovali v sredo ob 12. uri. Kolegi in kolegice, naslednja točka na dnevu.